Right. Kolegi, eh, possiamo cominciare. Spoštovane kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo. Kar zadeva dnevni red, v petek ste prejeli dnevni red, vendar smo dnevni red nekoliko spremenili. Ministr za mir in izvajanje miru iz Južnega Sudana ne bo danes z nami, zato bo razšireno predsedstvo zasedala ob 11.30. Danes popovdne po glasovanju bo predsednik delegacije za odnose z državami Magreba, kolega Panceri, in poročevalka o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Libijo, gospa Gomeš, obvestila o nedavnem obisku obeh delegacij. predvsem nas bo obvestila o obisko delegacije v Libiji med 1. in 5. novembrom. Današnji sestanek smo podaljšali do pol osmih zvečer, kajti komisarju Fülaju želimo dati možnost, da predstavi poročilo o kandidatkah in potencijalnih kandidatkah za vstop v Evropsko unijo. Danes bo kolegi komisarjev odločal o tem svežnju predlogov in komisar Fjule se bo deležil našega srečanja takoj po kolegiju komisarjev. Sedaj pa sprejetje zapisnikov sej z dne 20. septembra in 5. oktobra. Če nimate nobenih pripomb, potem sta oba zapisnika sprejeta. Z moje strani ni nobenih sporočil. Četrta točka letno poročilo o človekovih pravicah v svetu v letu 2009 in politike Evropske unije na tem področju. Kolegice in kolegi so izrazili velik interes za to temo. Uložili so rekordno število predlogov sprememb 423. Danes popovdne bo potekalo glasovanje, tako da smo se dogovorili o številnih kompromisnih predlogih sprememb. Tako bomo visoki predstavnici, gospe Ashton, tudi lahko predstavili naša pričakovanja v zvezi s politiko Evropske unije na področju človekovih pravic. Želimo si, da bi poročilo bilo sprejeto na plenarnem zasedanju decembra in sicer s čim širšim soglasjem. Poročevalka gospa Andrikjene je pripravila več kot 40 kompromisnih predlogov sprememb. Če se lotimo kar vsebine, predlagam, da dam besedo poročevalki, ki bo seveda predstavila svoje poročilo, podala tudi pripombe o predlogih sprememb in nam predstavila kompromisne predloge, o katerih smo se že dogovorili. Gospod Andrej Kjene. Ah, okay. Nihče ne želi besede pred gospod poročevalko, tako da ji predajam besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Govorila bom v maternem jeziku, litovskem jeziku. Spoštovane kolegice in kolegi, v veliko veselje mi je, da vam danes lahko predstavim letno poročilo o človekovih pravicah v svetu in politiki Evropske unije na tem področju. Dokument, o katerem bomo danes popovdne glasovali, je pravzaprav glavno poročilo Evropskega parlamenta o človekovih pravicah v svetu. Par besed o letih 2008-2009. Situacija na področju človekovih pravic v svetu se je precej spremenila. V tem poročilu obravnavam nekoliko širše obdobje kot običajno. V poročilu smo zaobjeli polovico leta 2008 do konca leta 2009. Obravnavamo ne samo vprašanje človekovih pravic in demokracije po svetu, temveč tudi politiko in dejavnosti Evropske unije v zvezi s tem. V poročilu najdete tudi nekaj primerov kršitev človekovih pravic v letu 2010. Dejansko nam ni treba čakati na priporočilo za prihodnje leto, preden lahko omenimo kršitve človekovih pravic v letošnjem letu. Leti 2008 in 2009 sta bili posebni leti. Začela je veljati Lizbonska pogodba, vzpostavila so se nova stališča, vzpostavili smo tudi novo službo, naprimer Evropsko službo za zunanje delovanje. Evropska unija je seveda pridobila tudi status pravne osebnosti z vsemi posledicami, ki jih to prinaša s seboj. Predvsem v luči mednarodne konvencije o človekovih pravicah in v luči drugih mednarodnih sporazumov. Evropska unija bo zagotovo morala posvetiti več pozornosti človekovim pravicam v prihodnosti. Boriti se bomo morali tudi proti terorizmu, Naše politike bomo morali bolje usklajevati. Pojavila se je, kot veste, globalna kriza, ki je vplivala tudi na človekove pravice, zlasti pravice najbolj ogroženih prebivalcev. Tudi to se omenja v poročilu. Podnebne spremembe imajo prav tako daljnosežne posledice na človekove pravice, zlasti v državah v razvoju. Upoštevali smo tudi doprinos sodobnih tehnologij in njihove posledice. Sodobne tehnologije vodijo tudi do nekaterih kršitev človekovih pravic, naprimer cenzura na internetu. Toliko glede samega obdobja, ki ga obravnavamo v tem dokumentu. Sedaj pa še par besed o strukturi dokumenta. Dokument vsebuje poglavje o letnem poročilu, o človekovih pravicah v Evropski uniji in v svetu, potem dejavnosti Evropske unije na področju človekovih pravic v mednarodnih forumih, potem Svet Združenih narodov za človekove pravice, smernice o človekovih pravicah, spremljanje volitev in tako naprej. Najdemo tudi podpoglavja, ki se nanašajo na smrtno kazen, na nasilje nad ženskami, na mednarodno humanitarno pravo. Kolegi so predlagali tudi novo poglavje o mednarodnem kazenskem sodišču. To poglavje je bilo predmet največjega števila predlogov sprememb. Kot je predsedujoči povedal, 423 predlogov sprememb je bilo vloženih. To je res visoka številka. Pravzaprav pa to pričan, kako zelo pomembno je to poročilo za nas. Poročilo sem skušala pripraviti na tak način, da bi vključevalo vse politične vidike, vsa stališča, ki se pojavljajo v Evropskem parlamentu, ne samo stališča moje politične skupine. Kot je predsedojoči že povedal, dogovorili smo se tudi o kompromisnih predlogih. 42 kompromisnih predlogov smo sprejeli. Ko bomo glasovali, bom sama seveda podprla vse te kompromisne predloge. Omenjam tudi nevladne organizacije in organizacije za človekove pravice. Vse te organizacije so tudi pomagale pri pripravi tega poročila. Nikar ne pozabite, da so borci za človekove pravice in nevladne organizacije naši ključni svetovalci, zato sem jim res hvaležna za vso pomoč. Ključne predloge ste vsi prejeli. Mislim, da mi sedaj ni treba še enkrat ponavljati ali prebirati teh kompromisnih predlogov. Rada bi se samo še enkrat zahvalila vsem kolegom in se vnaprej zahvalila tistim, ki bodo sodelovali v razpravi. Hvala lepa. Hvala lepa poročevalki. Sedaj pa prvi poročevalec v senci, kolega Hawit. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se rad zahvalil Lajmi Andrikjene, je dobra kolegica in prijateljica, poznava se že vrsto let, bi pa res rad pohvalil delo, ki ga je upravila kot poročevalka v letošnjem letu. Vloženih je bilo res ogromno predlogov sprememb. To ponavadi ogrozi poročilo, zato ker je poročilo potem predolgo, neberljivo, preveč podvajan se pojavlja. Zato je res poročevalka morala skrbno preučiti vse predloge sprememb in pripraviti kompromisne predloge. V imenu skupine socialistov se ji za to delo zahvaljujem. Hvala lepa tudi za dobro sodelovanje v od, pododboru za človekove pravice nismo imeli včasih na razpolago vseh teh besedil v maternem jeziku, zato ker so bili časovni roki mnogo prekratki, sploh v luči tega, da želimo poročilo obravnavati na decembrski plenarniki. V poročilu je kar nekaj novosti, naprimer omenja se svoboda izražanja na internetu. Mhm. V poročilu se osredotočamo tudi na sklepe sveta o nasilju nad ženskami in otroki. Poročevalka je tudi sama prispevala k pripravi seveda poročila o človekovih pravicah. Tudi druge politične skupine so zadovoljne s poročilom, zato ker se kar nekaj vsebinsko pomembnih tem pojavlja, naprimer Mednarodno kazensko sodišče, omenjate konferenco, ki je potekala. To poročilo bo znatno prispevalo k razvoju dogodkov na tem področju. Pomembno je v Afetu povedati to, da smo tekom let skušali storiti vse za to, da to poročilo ne bi bilo podvajanje, nadomestilo ali dopolnilo poročila o človekovih pravicah, ki ga pripravlja Svet Evrope. To je poročilo Evropskega parlamenta, v katerem se podrobno preučijo vse dejavnosti komisije, sveta in visoke predstavnice na področju človekovih pravic. Poročevalka je res skušala slediti temu pristopu. Z vsakim letom, ki mine, se države članice bolj odzivajo, podajajo več pripomb, vse več je tudi kršitev človekovih pravic. O tem, kar bomo danes glasovali, smo se dogovorili. Bi pa rad podal še eno pripombo v zvezi s pristopom, ki ga ubiramo pri pripravi teh poročil. Ali bomo skušali zgolj pritegniti pozornost visoke predstavnice in sveta za to tematiko. V preteklosti, zlasti v času švedskega predsedovanja, če se prav spomnim, je Evropski parlament precej prispeval k pripravi poročila. Evropski parlament je želel, da se v poročilo Evropske unije unese tudi poglavje o delovanju Evropskega parlamenta na tem področju. Želimo si, da bi Evropska unija govorila z enim glasom, ko gre za človekove pravice. Zdi se nam, da je tak pristop boljši. Predvsem bi se rad zahvalil gospe Andri Kijene zaradi dveh kompromisnih predlogov. En kompromisni predlog se nanaša na poročilo Goldstone. Parlament je zauzel drugačno stališče, kot je bilo omenjeno v poročilu, vendar smo se potem med večjimi političnimi skupinami dogovorili pomembno je, da smo enako uspešni, kot smo bili v preteklosti. Tako da se mi zdi, da je gospa poročevalka res našla izvrsten kompromis, ki je pošten, pravičen, enako velja za GSP. Obstajajo zelo raznolika stališča glede tega, kako učinkovita in pravična je politika GSP. Mislim, da je pravično obravnavala to temo. Še par specifičnih socialističnih prednostnih nalog. Naprimer pravice lezbijk, gejev, transeksualcev in tako naprej. Potem verska diskriminacija. Gospod Alpiosi je skupaj z mano želel jasno povedati, da se borimo proti diskriminaciji na podlagi veroizpovedi. Predvsem pa je treba razlikovati tudi med tem, razliko, med tem nasprotovanjem in to obliko diskriminacije in diskriminacijo na podlagi verskega mišljenja in prepričanja. S tem se ukvarja tudi poseben organ v okviru Združenih narodov. Z gospod Gomeš sva predlagala, da se vzpostavi Evropski sklad za demokracijo in da se pripravijo tudi Evropske smernice za kulturne, socialne in družbene pravice. Potem pa še predlog v zvezi z Guantanamom. Rezultat umestnih volitev v ZDA bi lahko spremenil celotno situacijo v zvezi z Guantanamom vendar bi morali podariti tudi vlogo Evropske unije pri reševanju tega vprašanja. Sodelujemo z EDA, ko gre za zaprtje tega centra. Mislim, da bi morali vključiti tudi tiste države, ki na začetku niso bile pri te, prisotne pri tem delovanju, pa so vseeno potem sprejele kar nekaj zapornikov iz Guantanama. Še par besed o Kubi. V letnem poročilu o človekovih pravicah smo dokaj kritični do določenega ravnanja držav članic. Predvsem, kako so delovale v svetu za človekove pravice v okviru združenih narodov. Vendar se mi zdi, da smo sami sebe razočarali v zvezi s Kubo. Mi smo si res prizadevali za to, da se doseže kompromis. Ne želim kritizirati poročevalke. Ko sva se sestala, sva ugotovila, da obstaja precejšna razlika med najnjima političnima skupinama glede te tematike, vendar je obžalovanja vredno, da je edini kompromisni predlog ki ga skupina socialistov ne more podpreti predlog 24, ki govori o Kubi. Mislim, da bi morali v prvo vrsto postaviti človekove pravice. Ko gre za Kubo, bi se morali vsi boriti za oblikovanje takšnega besedila, v katerem se omenjajo tudi človekove pravice. Če se želijo strokovnjaki skupine ELS pogovoriti s strokovnjaki skupine socialistov, željo, da se doseže kompromis, bi se seveda mi udeležili takšnega posvetovanja. Če ne bomo dosegli soglasja glede tega, bomo sami sebe razočarali, vendar nikar ne mislite, da je to eno samo sporno vprašanje takšno, ki bi lahko medalo slabo luč na to poročilo. Tako da poročilo dobro in hvala gospod Andrikine še enkrat. Hvala lepa. Sedaj pa drugi poročevalec v senci, gospod Donskis. You, um... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam bi rad čestital gospe Andrikine za izvrstno opravljeno delo. Uspela je združiti številne predloge sprememb, ki so bili vloženi k temu poročilu, oblikovale kompromisne predloge. Poročilo lahko uporabimo za to, da kot parlament pošljemo zelo jasno sporočilo evropskim partnerjem, svetovnim partnerjem, komisiji, svetu in novi službi za zunanje delovanje. Zato vas prosim, da ne oklevate pri glasovanju, da glasujete za poročilo, kaj ti predstavlja pomemben korak k boljšemu usklajevanju posameznih sektorjev in instrumentov z področji človekovih pravic v Evropski uniji. Obravnavamo tudi najbolj pereča vprašanja človekovih pravic na. Svetu. Sem poročevalec v senci skupine ALDE, zadovoljen sem z vsemi kompromisnimi predlogi, vendar ne bi smeli vseh predlogov spremen poključiti v končno poročilo. Moja politična skupina bo glasovala proti številnim predlogom sprememb, zato ker se nam po našem mnenju postavljajo na poti oblikovanja uravnoteženega poročila. Kot rečeno, ne nasprotujemo vsebinsko tem predlogom sprememb ali z političnega vidika, temveč zato, ker so nekateri preveč podrobni. Predlagamo pa, da glasujete za poročilo. Hvala. Hvala lepa. Tretja poročevalka v senci je kolegica Hautala. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dodana vrednost tega poročila Evropskega parlamenta je ta, da bo poročilo vključeno v pregled strategije Evropske unije o človekovih pravicah, ki nam jo visoka predstavnica obljublja nekaj časa. Komisija čaka tudi na predlog Evropskega parlamenta v zvezi s tem. Nismo se še podrobno dogovorili o tem, kako bo vse skupaj potekalo. Moram pa reči, da po mojem mnenju pregled strategije Evropske unije o človekovih pravicah mora biti pregleden, vključujoč, zato bi parlament moral zahtevati od komisije ali od visoke predstavnice, da pripravi poročilo v zvezi s tem in ga posreduje svetu in Evropskemu parlamentu. Šele potem se bomo lahko odkrito pogovorili o tem, kako izboljšati in nadgraditi politiko Evropske unije na področju človekovih pravic, zlasti po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. Gospa Andrikjene je po mojem mnenju opravila izvrstno delo, lahko tudi v celoti podprem predlagane kompromisne predloge. Pročevalka je bila odprta tudi za druge predloge, ki smo jih uložili skupaj s kolegi, tako da bo po mojem mnenju končni rezultat odličen. Hvala. Um. Hvala lepa. Kolega Šulc iz skupine zelenih. <clears throat> es liegt uns hier ein sehr guter, umfangreicher. Pred sabo imamo zelo temeljito, dobro poročilo, ki zrcali pomankljivosti in kršitve človekovih pravic. Kljub temu sem mnenja, da bi potrebno bilo nekaj stvari še dopolniti in bolj pojasniti. Ne samo, kar se človekovih pravic tiče, temveč tudi splošnih državljanskih svoboščin. Tukaj govorimo o pasivni in aktivni volilni pravici, ki ni zagotovljena v veliko državah ali se krši. K temu spadajo tudi volilne poneverbe in manipulacije. Torej ne gre samo za opazovanje volitev, gre za manipulacije od Rusije do zadnjega primera Ukrajine. Po drugi strani pa moramo biti bolj natančni v poročilu. Napadi na novinarje, še prav posebno v vzhodnih sovjetskih, nekdanjih sovjetskih državah, so pomembni. Osem novinarjev je bilo ubitih samo letos in 40 brutalnih napadov na predstavnike medijev, zadnji bil Boris Kašin. To je aktualen dogodek. To moramo tudi izpostaviti. Po drugi strani pa moramo biti aktualni. Gre za to, da omenimo tudi demonstracijo v 31. členu v Rusiji. Prav tako moramo omeniti kot pozitivno, da je zadnjo nedavno nedeljo končno taka demonstracija bila dovoljena. Seveda, to ni to, kar razumemo pod eh, svobodo do demonstracij, ko se omeji udeležba na 800 udeležencev in ko je ko so policijske enote tako dobro opremljene in obkrožijo te demonstrante. Tukaj torej pomankljivosti še obstajajo in to je, na to je potrebno opozoriti. Ultimo intervento. In še gospa Jegle. Jegle, sorry. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Hvala lepa. Naj se zahvalim poročevalki Andrikine, pa tudi vsem poročevalcem v senci. Pododbor za človekove pravice se je intenzivno ukvarjal s tem poročilom. Videla sem, koliko predlogov sprememb je bilo podanih, tudi sama sem jih predlagala in če sedaj preberemo kompromise, moramo ugotoviti, da seveda niso rešene vse težave s tem poročilom na tem svetu. Je pa to poročilo tudi po Lizbonski pogodbi, ko smo v novih razmerah, nekaj, kar bo dobilo večjo težo. Na to sem pripričana. Najpomembnejše zadeve so omenjene za leta, za katere je to poročilo pristojno. Mislim, da se moramo torej držati okvira, ki smo si ga začrtali in to je poročevalka zelo dobro tudi storila. Zauzela bi se za to, da bi to poročilo vsi podprli, kajti samo eh, široko podporo parlamenta bo možno uveljaviti našo težo. In to bo potem dobra podlaga za nadaljne delo, da bomo na področju človekovih pravic se dolgoročno pozicionirali kot parlament. Tudi to kaže to poročilo. Veliko dela tiči za tem poročilom in še enkrat hvala lepa. Meni se nam čisto nadvi. Hvala lepa. Če ni nobenih drugih pripomb, bi morda poročevalka predstavila kakšno sklepno misel. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti visi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rada bi se zahvalila vsem kolegicam in kolegom, ki so sodelovali v tej razpravi. Hvala lepa za vaše pripombe, hvala lepa za predloge in ocene, ki ste jih podali. Pred glasovanjem bi se morda Richard res lahko usedli za isto mizo in se bo govorili o predlogu, ki se nanaša na Kubo. Sama bi raje ohranila besedilo, ki se nahaja v kompromisnem predlogu, tako da morda se lahko tudi o tem dogovorimo. Omenili ste poročilo Goldstone, potem sistem GSP, težave povezane z Guantanamo, Sama tu ne vidim težav. Hvala lepa tudi poročevalcu Donski so iz skupine Alde, hvala lepa gospe Hautali, hvala lepa gospodu Šulcu, ki je omenil kršitve človekovih pravic v Rusiji. Ne gre samo za Natalijo Zdemirevo, tudi drugi novinari so bili nedavno umorjeni v Rusiji. Slišali smo tudi da je prišlo nedavno do podobnih primerov skupaj s kolegico Hautalo. Sva bili priča demonstracijam v Rusiji, vemo, kako se izvaja ustava v Rusiji, tako da so razmere sicer res nekoliko boljše, ampak vseeno. Naše poročilo se nanaša na obdobje za leti 2008 in 2009, zato smo želeli omeniti tudi določene težave, ki so se pojavile v letu 2010. Smo pa želeli ohraniti ustrezno ravnoteže, kaj ti ključno obdobje je obdobje 2008-2009, vseeno pa smo omenili tudi nekaj dogodkov z leta 2010. Hvala lepa za vse pripombe in se že veselim glasovanja. Grazie, quindi... Hvala lepa. Glasovanje v našem odboru bo potekalo popovdne. Plenarno zasedanje decembra pa je predviden rok za obravnavo te teme ob prisotnosti visoke predstavnice gospe Ashton. Naslednja točka na dnevnem redu, peta točka, trajnostna politika Evropske unije za skrajni sever. Poročevalca še ni v dvorani, tako da predlagam krajši odmor, pet minut. Bene, possiamo riprendere. Dobro, sedaj lahko nadaljujemo. Naj še enkrat ponovim, kaj obravnavamo. Obravnavamo peto točko na dnevnem redu, trajnostna politika Evropske unije za skrajni sever. 2. septembra je potekala javna predstavitev in gospod Galer je pripravil poročilo o tej temi na podlagi javne predstavitve. Danes bomo prvič razpravljali o tem poročilu, tako da kar ne mudoma predajam besedo poročevalcu, ki bo predstavil glavne točke v tem poročilu. Kolega Galer. Da. Hvala lepa, predsedojoči, spoštovane kolegice in kolegi. Če se ukvarjamo s tem, kot je skrajni sever in z njegovim razvojem, potem hitro spoznamo, koliko različnih dejavnikov se že ukvarja s to temo koliko političnih področji je, ki jih je potrebno obravnavati in koliko pravno političnih dogovorov že obstaja. S tem poročilom bom, kar se arktične regije tiče, ne izumljal novih stvari, vendar pa želim povedati, kaj EU načrtuje po sklepih sveta in po sporočilu komisije. Želimo biti dejavni, tako da bo to pomenilo dodano vrednost za vse udeležene. Cilj našega dela bi naj bil sprejeti poročilo, ki bo obravnaval spremenjen geopolitični položaj v arktični regiji in ki bo jasno povedal vsem zainteresiranim stranem, kakšno je stališče Evropske unije in kako se bo Ivo angažirala na tem področju. EU nima arktične obale z Dansko in eh, z odvisnim področjem Grenlandijo, ki ni del EU, pa tudi s Finsko in Švedsko, pa smo zastopani v arktični regiji z Islandijo. Imamo državo kandidatko, ki ima dostop do arktičnega oceana, pa tudi Norveška in Islandija sta prek EGP na prav poseben način povezani z EU. Imamo pa tudi partnerske sporozume z drugimi udeleženimi stranmi, ki so tudi umenjene. Podnebne spremembe, onesnaževanje, vse to je pomembno za Artiko in Evropa nosi prav posebno govornost, kot tudi vse razvite države po svetu. Pri pripravi tega poročila sem se od samega začetka posvetoval s poročevalci v Senci. Imeli smo že kar nekaj sestankov, prav tako pa sem se posvetoval tudi z nekaterimi drugimi zainteresiranimi stranmi. Najprej sem opisal politično področje, ki so pomembna v točkah 1 do 3. Nekatera področja so v skupnostni pristojnosti in uh, govoril sem tudi o avtohtonih prebivalcih, kajti za njih pravzaprav izvajamo politike. Gre za stabilnost mir v Arktiki, okolje, podnebne smembe, raziskave, ribištvo, prevozi z ladjami in potem seveda raziskave, kar se nafte, mineralov in tako dalje tiče. Prav tako sem izpostavil težišča politike Evropske unije, da je to v skladu z večino zainteresiranih strani držav sosed arktične regije in da imamo velik potencial po sodelovanju. Cilj poročila je tudi politično opozoriti na to, da bi združili različne interese. Čeprav posebno zato, ker geografsko še nismo neposredni sosedi te regije, ne moremo, kar tako reči, to morate pa storiti tako ali tako, ali obratno tega pa ne, sme, ne smete storiti. Dejal sem že, da moramo spodbuditi trajnostni razvoj in se o tem pogovarjati z avtohontonimi prebivalci in tudi seveda z vladami držav sosed. Na področju okolja in podnebnih sprememb, ribištva, radijskega prevoza in izkoriščanja naravnih virov, na tem področju moramo vse skupaj narediti združljivo z visoko ravnjo tehnološkega razvoja. To mora biti kar stalna praksa. Zato podpiramo delo znotraj mednarodne pomorske organizacije, da bi razvili obvezojoč mednarodni kodeks za radijski prevoz ali da bi to storil tudi arktični svet. Prav tako pozarjam na to, da 40 odstotkov trgovinske flote nadziramo v EU in za Arktiko in za spremembe, ki se dogajajo, je to zelo pomembno. Prav tako je politično pomembno, da se rešujejo zadeve, kot so bile rešene med naprimer Norveško in Rusijo. In potem, kar se virov tiče, nas seveda zanima sodelovanje, še prav posebno, ko gre za tehnične standarde in to bo nastalo s prenosom tehnologije med drugim, ki bo v vzajemnem interesu vseh. Prenos tehnologije z najvišjimi standardi, to je pomembno zato, ker je petina domnevnih rezerv nafte in plina, pa tudi mineralov v arktični regiji. Plin kot nizko oglična premostitvena tehnologija pa je zanimiva tema. Gre tudi za trajnostni družbeno-gospodarski položaj. Govoril sem o ljudeh, ki tam živijo. Odprtost arktične regije je priložnost, ne navadnost ali grožnja za to, da bodo tudi avtohtoni prebivalci lahko bolje zaživeli. In to mora biti tudi v središču naše pozornosti. ti prebivalci že stoletja trajnostno izkoriščajo vire. In govoril sem s predstavnico Eskimov in že dejala je, da ne želi živeti v muzeju, da si ne želi rezervata parka, želi si trajnostnega razvoja na tem področju. Potem upravljanje omenil sem že pravila in institucije, tudi Arktični svet. V poročilu govorim o tem, da bi naj Arktični svet postal bolj dejaven in da bi sprejemal tudi obvezojoča pravila. Tudi zato, ker si želimo bolj odločnih pravil in zato se zazemam za to, da bi kot EU dobili stalni status opazovalke. Sedaj imamo posamezne države, ki so zastopane v arktičnem svetu, EU kot taka pa ni. Že pred Lizbonsko pogodbo smo imeli veliko pristojnosti na ravni skupnosti in zato je smiselno, da bi bili tudi stalno zastopani. Zaključki. Po eni strani gre za to, da vas uspodbujam, da bi tudi komisija glede mare spostavila stalno medpanožno strukturo za omogočanje doslednega dela, da bi resnično sredstva za raziskavo namenili tja, kjer so potrebna da bi to storila EU in države članice. In predlagam, da bi celotno arktično področje bilo zajeto tudi v programe raziskovanja. Tako, da bi lahko učinkovito z vsemi sosednjimi državami izvajali raziskovalno politiko. zauzemam se za arktični informacijski center kot instrument za našo politiko, zato da bi glavne zainteresirane strani obveščali o naši politiki, pa tudi obratno pridobivali informacije od njih. Prav tako sem zato, da bi projekt Galileo in druge satelitske projekte izkoristili za to, da bi razvili bolj varne plovne poti. In mislim, da bi to pomenilo tudi potencial za skupno sodelovanje. In tako bi še prav posebno na področju podnebnih sprememb in okolja lahko zagotovili najviše standarde. EU je ena najpomembnejših partnerk za arktično regijo in bo tako tudi v prihodnje. In na koncu lahko povem, da če se s to temo bolj intenzivno človek ukvarja, dobi toliko spodbud in idej, da se potem nekako človek mora omejiti in eh, seveda sedaj predidevam, da bodo poračavci senci podali še predloge sprememb. Imam tudi sam nekaj predlogov, to pač moram uporabiti če je področje tako obsežno in če smo omejeni. Hvala lepa vsem kolegom, ki so podali svoje zamisli in ideje in sedaj čakam na razpravo in mislim, da bomo poročilo naredili še boljše. Hvala lepa. Grazie. Hvala lepa, kolega Galer. Najprej dobi besedo prva poročevalka v senci, gospa Jakonsari. Hvala lepa, poročevalcu Galerju. To je zelo previdno, pripravljeno in zanimivo poročilo. Jasno je, da je gospod Galer oložil veliko truda v to in da se osebno zelo zavzema za to temo. Analiza in kritične pripombe Na začetku poročila je jasno zapisano, da je arktično področje postalo bolj zanimivo zaradi podnebnih sprememb. In to je ena ključnih tem razvoja. S tem se ne strinjam. Mislim, da so ključne spremembe v Arktiki nekaj, kar izhaja iz globalnega gospodarstva in dejstva, da so naravni viri na Arktiki viri, ki jih želijo vsi izkoriščati. Seveda, podnebje in globalna ekonomija sta povezani, vendar pa potrebujemo drugačne ukrepe. Torej, ključno vprašanje so spremembe, ki vodijo do gospodarskih sprememb po svetu in ki vodijo k temu, da ljudje želijo izkoriščati vire Arktike. To je torej zelo zanimiv in pomemben pristop od samega začetka. Veliko slabih novic imamo po svetu, vendar pa v poročilu imamo dobre novice, kajti razvoj Arktike je stabilen in miroljuben. In to je nekaj, kar smo videli prejšnji teden. Gospod Galer, je govoril o sporazumu med Norveško in Rusijo, o izrabi virov in to končuje 40-letni spor na to temo. To je torej dobro. Dejstvo je, da imamo tukaj veliko tradicij, veliko čezmejne izmenjave, naprimer koncept nacionalnih meja in držav je nekaj, kar je zelo novo za eskime. Resnično mislijo, da so del Evrope brez meja. In mislim, da je to podlaga. In Evropska unija ima ključno nalogo. Še naprej moramo vzbujati izgradnjo zaupanja. Ne želimo si usilevati pooblastil. Želimo dejati, eh, delovati proaktivno. Vemo, vemo, da je to pomemben pristop. Rusija si ne želi, da bi Evropska unija bila opletena, vključena. Kanada je zelo kritična, torej je zelo pomembno, da izpostavimo našo vlogo. V poročilu je upravičeno zapisano, da je arktični svet nekaj, kar moramo bolj upoštevati stališča tega sveta, kajti to je edino, edini organ v tem trenutku in to je glavni forum za arktične države. Prav tako lahko tudi avtohtoni prebivalci se vključijo v to delo. Zato je to edinstven organ in to moramo ukrepiti. Komisija mora storiti vse, da bi zagotovila, da bo arktični svet njegova vloga okrepljena. To je glavni izziv, ni sekretarjata in tako dalje. Evropska unija mora dobiti stalni status opazovalke v arktičnem svetu. Mislim, da je to zelo pomembno. Lady Ashton je zavezana temu cilju. Arktični svet je pomemben in Evropska unija bi se lahko bolj potrudila, da bi razvili sodelovanje ZDA, Kanado, Rusijo. Seveda je to spet povezano z boljšim sodelovanjem. Mislim, da je potrebno ukrepiti raziskovalne mreže. To je zelo pomembno, potrebno je najti tudi sredstva za to. Raziskave se izvajajo v Italiji, Nemčiji, na Norveškem, na Finskem, skoraj v vseh državah članicah, vendar pa ne usklajujemo se še prav dobro. V tem poročilu bi rada izpostavila vlogo tudi severne dimenzije in za arktični vidik severne dimenzije. Zakaj bi morali to storiti? Zato, ker je severna dimenzija in logistična dimenzija bolj specifično nekaj, kar je najbolj konkreten primer sodelovanja med Evropsko unijo in Rusijo. Tega ne slišimo vsak dan poročilih, vendar pa to je konkretno plodno sodelovanje. Tako da mislim, da je vpliv severne dimenzije za arktično regijo nekaj, kar moramo bolj izpostaviti. Prav tako moramo izpostaviti dejstvo, da bi Evropska unija morala prevzeti vodilno vlogo, še prav posebno pri oceni podnebnih sprememb na tem področju. To je zelo pomembno, kar se boljšega sodelovanja tiče. Gospod Galer je govoril o informacijah. Imeti moramo več in bolj zanesljive podatke. Tukaj gre za večdimenzionalen raziskovalni pristop. In strinjam se z gospodom Galerjem, da bi Arktični informacijski center lahko bil na univerzi, sedežem na univerzi Laponske. To bi bila okvirna organizacija v tem kontekstu poročilo upravičeno govori o avtohtonem prebivalstvu, vendar pa ne govori o lokalnih narodih in mislim, da je to pomankljivost. Da bi nam zaupali tudi lokalci, nam EU projektom moramo upoštevati avtohtone prebivalce, pa tudi lokalne, ki tam živijo. In eh, o tem pravzaprav ni govora. O tem lokalnem prebivalstvu ni govora. Ne govorimo na primer o farmah z losi. Vendar pa je tudi ta tema pomembna. Tudi kmetije s severnimi jeleni so pomembne. Ribištvo arktične jagode. Vse to je zelo pomembno. Tako kot izkoriščene in pridobivanje nafte. Zakaj je to pomembno? Zato, ker je avtohtono prebivalstvo nekoliko znemirjeno zaradi prepovedi, ki je bila uveljavljena za nekatere proizvode severa. Zato mislim, da moramo to spremeniti, da bi izgradili boljši dialog z avtohtonim prebivalstvom in lokalnim prebivalstvom na Arktiki. Mislim, da ima EU veliko priložnosti v tej smeri. Hvala lepa poročevalcu galerju in mislim, da moramo poročilo še nekoliko izboljšati in mislim, da lahko tako ustvarimo veliko dodano vrednost. Hvala lepa. The second intervention. Ja. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Jatenmaki, prosim. Sorry for pronunciation. Thanks. Se upravičujem za izgovorjavo. Hvala lepa. Gospod predsedoči Jatenmaki in Jakon Sari, sta finski meniki nista prav enostavno izgovorljivi, vendar pa ste to izredno dobro izgovorili. Želim se zahvaliti gospodu Galerju za njegovo poročilo. Gre za prvi osnutek poročila parlamenta o politiki Evropske unije za skrajni sever. Mislim, da je to zgodovinski trenutek in da je to tudi pravi trenutek. Prav tako bi se rada zahvalila za njegovo pripravljenost za sodelovanje s poročevalci v Senci. Zelo dobro smo sodelovali in to cenim. Zadovoljna sem s poročilom gospoda Galerja, ima odlične elemente, vendar pa bi rada predlagala tri stvari. Najprej politika severne dimenzije, arktično politiko moramo razvijati kot del že obstoječe politike severne dimenzije. Kajti Evropska unija ima to politiko. Tako da resnično menim, da bi politika EU za Arktiko morala biti del tega, kar že imamo, kar smo že postorili. Namesto da politična področja popolnoma ločimo. EU že sodeluje, kar se jedrske varnosti tiče, kar se energetske učinkovitosti tiče, kar se javnega zdravja tiče in socialne varnosti. Kljub temu pa bi lahko še bolje sodelovali. severna dimenzija Evropske unije združuje arktične države, Rusijo, Norveško, pa tudi Islandijo. To so pomembni partnerji za našo politiko, kar se Arktike tiče, pa tudi ZDA in Kanada sodelujeta. Sta namreč opazovalki. druga točka. Gre za Arktični informacijski center. Mislim, da se moramo zazeti za bolj specifično raven obveščanja, kot do sedaj. Kot sem že dejala v tem odboru, pa tudi ob drugih priložnostih, moramo politiki dobiti zanesljive podatke raziskovalcev glede sprememb podnebja na Arktiki, pa tudi glede drugih vprašanj. Poleg institucij EU bi naj mreža raziskovalnih organov in center ponudili podporo širše javnosti. Kot je dejala kolegica Jakonsari, tudi sama pozdravljam to, da bi center bil, imel sedež na skrajnem severu, da bi sodeloval z Laponsko univerzo, kajti tam že imajo raziskovalni center in so veliko projektov na to temo že pripravili. Tretjič. Pravica avtohtonega prebivalstva. Ne smemo jih pozabiti v politiki Evropske unije za Arktiko. Eskimi imajo zelo malo možnosti, da bi izpostavili svoja stališča. Komisija nima stalnega dialoga z njimi. Komisija pa je v sporočilu, ki ga je izdala leta 2008 v Arktiki, izpostavila pomen tega dialoga. Torej, moramo začeti izvajati to, kar smo že predlagali. Prav tako moramo povedati, da eskimi Svinske in Švedske, nimajo stalnega predstavništva v Bruslju. Torej, pravzaprav ne morejo predstavljati svojih stališč. Tako da je veliko potrebno še postoriti. Torej, avtohtono prebivalstvo, arktični informacijski center, to moramo bolj izpostaviti. Vendar pa je to dobro poročilo. Hvala lepa, še enkrat gospod Galer. Bene, la parola alla collega Lösing, prego. Hvala lepa. Ja. Lösing. Bei dem Berichterstatter äh, bedanken. Naj se zahvalim poročevalcu. Pozorno sem prebrala poročilo, videla pa sem tudi, da je gospod Galer omenil politični vidik, geopolitični vidik, kar se interesov EU tiče, pa tudi področje varnosti. Manjka pa, po mojem mnenju, in to je pomembna točka za prihodnost, povezava vseh teh vidikov in posledice ukrepov na določenem področju za druga. Torej, Onesnaževanje morja je logična posledica več ladijskega prometa in izkoriščenja virov na Arktiki. Prav tako industrijski razvoj, izkoriščenje nafte in plina, pa tudi komercialnega ribolova bo nujno vodilo do tega, da bo to pomenilo onesnaževanje občutljivih ekosistemov in bo pomenilo tudi izumiranje vrst. V tem trenutku pa v tem poročilu ne vidim prepričljive strategije, kako bi vzpostavili to usklajevanje, če bomo nadaljevali tako, kot je predlagano. Sprašujem se, ali bomo imeli še dodatne zamisli ali ima komisija kakšne nove predloge. Glavni interes EU na Arktiki, da se vključi v prizadevanja za razvoj glede na taljenje ledu, lahko vodi tudi do prednosti, da li ste, da bomo lahko izkoriščali nafto in plin, da bomo imeli plovne poti, in bodo plovne poti krajše. To je jasno tudi o podnebni strategiji EU iz marca 2008. Tega ne bom podrobno ponavljala, vendar pa tam se že omenjajo velike rezerve oglikovodikov, eh, potencijalne možnosti izboljšanja pravnosti in tudi naši varnostni vidiki so omenjeni. O tem nismo veliko govorili. Tukaj gre tudi za vedno večji geostrateški pomen Arktike. Rusija, ZDA, Kanada, Norveška so že začeli z uveljavljanjem vojaških pravic na tem področju. ZDA ima Arctic Road Map – ki predvideva na podlagi predvidenih večjih konfliktov v tej regiji izdajati priporočila za nabavo in za strategijo ravnanja. In tudi ugotavljanje, kdaj bi naj bili potrebni stalni stana navzočnost, naj bi bila potrebna stana navzočnost na tem področju in tudi baze. Kanada bo že povečala svoje osebe na tem področju in je že začela z manevri. Rusija je tudi napovedala, da bo do leta 2020 spostavila posebno enoto za zavarovanje gospodarskih in varnostno-političnih interesov. Podnebne spremembe, arktična regija, povezava je jasna zavzeti se moramo za to in tega ni v poročilu, da bi se skušali energetično zaprstaviti podnebnim spremembam. In ne smemo venomer govoriti samo o večjem izkoriščanju oglikovodikov in tako še bolj vplivati na podnebne spremembe. Zato zahtevamo zeleni, da to ne sme postati naslednje geopolitično žarišče. Tako kot eh, druga organizacija WWF zahteva moratorij za nove projekte, kar se izkoriščanja nafte tiče. Zadnjič sem že govorila o pogodbi ali nečemu podobnemu, podobnemu, kar smo imeli pogodbo za Antarktiko. Tukaj to ni opcija ste dejali, pravni argumenti so drugačni. Nisem pripričana, sprašujem se, ali resnično ni poti, da bi sklenili takšno pogodbo ali samo ni volje. Del te pogodbe bi naj bil tudi moratori za izkoriščanje ravnih virov v regiji. Prav tako pa bi Arktika bila demilitarizirana cona. Govorili ste o vidikih avtohtonega prebivalstva. Naj jasno povem, da je potrebno ogledati si tudi druge regije. Kje pa smo doživeli, da bi izkoriščanje naravnih virov in konkurenca različnih držav vodila do tega, da bi izboljšali pogoje za avtohtono prebivalstvo. In če se potem pogovorite z lokalnim prebivalstvom, moramo vedeti natančno, s kom govorimo. Ne smemo se pogovarjati s tistimi, ki bi lahko pridobili zaradi takšnega razvoja. Govoriti moramo s kmeti, z vsemi skupinami prebivalstva, ki so na ta način prizadeti in ki so vključeni v celoten postopek. Mislim, da bi dolgoročno ta razvoj na njih vplival negativno. Hvala lepa. Hvala lepa. Še zadnji poročevalec v senci, kolega Tarant. Tänan, härra president. Ja kui lubate, ma jätkan soome ja saksa keele kõrval. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Dovolite mi, da uporabim še tretji arktični jezik, poleg nemščine in finščine, torej estonščino. Najprej naj se zahvalim gospodu Galerju, ki je bil zelo dober sogovornik. Rad pa bi izpostavil nekaj točk, ki so pomembne za skupino zelenih. Mislimo, da je najboljši način zaščite Arktike, mednarodno zavezujoča podnebna pogodba, vendar pa ker tega še nimamo, moramo začeti z manjšimi koraki. Eden od tovrstnih manjših korakov bi nedvomno bila uredba Evropske unije o emisijah oglika, o urejanju tovrstnih emisij. podobno kot se tega lotevamo na ravni Združenih narodov. Kar zadeva prepoved črpanja plina in nafte, moram reči, da sam osebno to podpiram in mislim, da človeštvo ni pripravljeno niti z vidika tehnologije, niti sicer, da bi začelo črpati naravne vire na tem področju in da je človeštvo bistveno preveč pohlepno in da se zato pogosto znajde v težavah. Ampak kot je povedala kolegica Lozingova, so pravni pogoji eh, zelo eh, različni na severnem in južnem polu. To ne drži povsem, geološki pogoji so zelo različni, vendar pa se imamo pravnike za to, da pripravijo pogodbe, ki so prilagojene takim ali drugačnim pogojem. Vendar preprosto ni politične volje za to vrstne pogodbe. Zeleni so že večkrat podali to vrstne predloge, vendar ti enostavno niso sprejeti. Kar zadeva status opazovalke za Evropsko unijo v arktičnem svetu, prejšnji teden je Norveška v svojem parlamentu podprla naš status opazovalca in upamo, da bodo tudi druge severne države, Švedska in Finska, eh, imele podobno stališče. Ne vemo, kaj bodo rekli Danci, ampak upam, da bomo kmalo našli pot tudi v arktični svet. Arktični svet seveda nima stalnega sekretarijata, vendar pa mislim, da bo Evropska unija nedvomno eh, kmalo podala to vrstne birokratične predloge. Izkoristiti moramo raziskovalni centr v Rovanjemiju za to, da vzpostavimo informacijsko središče. To bi dejansko moralo imeti sedež v Rovanjemiju in ne v Bruslju. Za nas je pomembno tudi vprašanje lova na tjulne. Uh, Kot vemo, je potrebno besedilo, kakršnega imamo pred sabo, posodobiti, kajti Evropsko sodišče je v mestnem času sprejelo odločitev, ki pa gre v drugo smer kot naši politični cilji. Kolikor vem, bo skupina ECR podala dva zelo dobra predloga. Enega o mednarodnem ladijskem prometu, o vzpostavitvi enakih pravic in obveznosti za vse stranke. Mislim, da je to zelo pozitivno in da si ta predlog zasluži podporo. kar zadeva morebitne eh, kolizije med eh, ameriškimi in eh, ruskimi ladjami, to je malo verjetno, ampak vendarle potrebno je urediti tudi to, da se izognemo kakršnikoli zlati mrzlici na tem področju. Gospa Jetmek je govorila o vlogi avtohtonih ljudi in to je nedvomno zelo pomembno. Laponci, ki živijo na evropskem območju, imajo določene predstavnike, zagovornike v eh, evropskih parlamentih, vendar pa, če vzpostavimo primerjavo z avtohtonimi prebivalci v Kanadi, naprimer, so ti posem brez kakršne koli formalne zastopanosti. Vsekakor smo zato, da poskrbimo za to, da bodo imeli avtohtoni prebivalci Arktike enake pravice kot eh, vsi ostali. Ampak že tako sem predolgo govorila, zato končujem. Hvala. Eh, Hvala lepa. Najprej dobi besedo gospod Šulc, potem gospod Landsbergis in na koncu še gospa Haltala. Lepo vas prosim, da ste nekoliko krajši od oseb, ki so govorile do sedaj. Hvala. Najprej bi se rad izredno zahvalil poročevalcu za vsa njegova prizadevanja. Uh, Podobno velja tudi za javno predstavitev, ki smo jo imeli v okviru priprav na to poročilo. Iz poročila Sibris Štokholmskega inštituta eh, izhaja, da eh, tudi Kitajska pogleduje proti Arktiki in resno se sprašujem, kaj lahko doseže Evropska unija. Eh, Eh, s statusom opazovalke v arktičnem svetu. Kaj lahko dosežemo, ko gre za boj velikih sil, za plovne poti, za izkoristanje virov? Gospa Lözing je že govorila o tem. E, opažamo, da se krepi vojaška prisotnost na tem področju. E, Rusija je tam tudi že zakoličila svojo zastavo, da bi jasno povedala, kaj ji pripada. Parola, kolega Landsberg. Hvala lepa, kolega Landsbergis. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Dokument, ki ga je pripravil kolega Galer o pristopu Evropske unije do skrajnega severa je izredno pomemben za evropsko in za globalno prihodnost. Živimo v časih, ko eh, smo priča številnim napetostim in ne potrebujemo še dodatnih. In eh, zdaj imamo priložnost, da nekaj več povemo o tem. Ustrezno je izpostavljeno mednarodno sodelovanje. Eh, to podarja tudi poročevalec, vendar pa ne govori o mednarodni konkurenci na tem področju in to je nekakšna pomankljivost tukaj. Zato predlagam gospodu Galerju, da spregovori tudi o tej točki. Upam, da ta pripomba ni prepozna. Lahko bi, na primer, podali predlog spremembe v zvezi z vodno izjavo H če nekje druge. Torej, zahteve določenih držav po suverenosti v arktičnem območju, naj gre za morsko dno ali let, e, utegnejo pripeljati do težav, zato je potrebno preprečiti novo kolonizacijo na tem področju in tako naprej. Tak bi bil torej moj predlog in to je nekaj, kar mislim, da je potrebno vključiti v poročilo. Honorevole Autala. Hvala lepa, gospa Autala. Najlepša hvala, gospod predsedujoči podpiram gospoda Tana in gospod Jatelma, ki, ki sta govorili o tem, da bi lahko eh, več pozornosti namenili avtohtonemu prebivalstvu. Naj vas opozorim na to, da je veliko majhnih ljudstev, ki živijo na območju Arktike, eh, Han City, eh, Man City, naprimer v arktičnih regijah na Finskem in zato potrebujemo moč, bolj človeško razsežnost, ko eh, gre za pristop do avtohtonih ljudstev. Evropska unija bi lahko podprla ohranitev njihovih jezikov, prenos jezikov na njihove otroke. Eh, tako, da ljudje, ki govorijo te avtohtone jezike, dobijo možnost eh, prenosa tih jezikov tudi na njihove otroke. Mislim, da bi na ta način zagotovili prihodnost tem manjšim jezikom. V uvodu je govora o različnih konvencijah in sporazumih, vendar mislim, da bi lahko govorili tudi o e, sporazumu s, severno, s severnimi Laponci, o mednarodni organizaciji dela, o drugih sporazumih, ki e, govorijo o določenih pravicah in določenih industrijah, ki se izvajajo na teh področjih. Še morda kratek odziv komisije. Eh, muchas gracias, señor presidente. Eh, de parte de la comisión, lo que queríamos señalar. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V imenu komisije mi dovolite, da eh, izpostavim, da smo zelo zadovoljni, da je parlament pripravil to poročilo. Za nas je zelo pomembno, da zberemo različne ideje in da dobimo določeno usmeritev, ki nam bo olajšala izvajanje evropske politike za skrajni severs. E, to je pomembno ne samo v luči komisije, ampak tudi službe za zunanje delovanje. Zelo zadovoljni smo, da je v to poročilo vključeno toliko različnih elementov v zvezi z Arktiko. Bi se pa navezal na e, posamezna vprašanja, ki so bila danes izpostavljena. Najprej je tu dejstvo, da je potrebno eh, okrepiti idejo, da tukaj ne gre samo za eh, obalne države. Mi nimamo eh, arktične obale, pa nas vendarle to območje zelo zanimivo in to je izpostavljeno tudi v poročilu. Ravno tako naj vas opozorim, da smo arktična entiteta da moramo biti na to ponosni. In poročilo mora jasno povedati, da smo torej prisotni na tem področju. Nekatere tretje države ustrajajo pri tem, da ne smemo veljati za arktično entiteto, vendar mislim, da se to ne sme zgoditi. Eh, Odprti moramo biti za možnost, da Islandija pristopi k Evropski uniji, s čimer bi se razmere povsem spremenile. Ravno tako bi se rad navezal na še eno točko in sicer nekateri poslanci in poslanke so govorili o severni dimenziji. Severna dimenzija Evropske unije je do sedaj bila zelo. Eh, pomembna in tudi zelo koristna za severne politike Evropske unije. Ampak vendarle je tukaj potrebno izpostaviti dve točki. Severna dimenzija ni zgolj evropska politika, to ni več od leta 2006, gre za skupno politiko z Rusijo, Norveško in Islandijo. Politika, ki jo komisija predlaga in to pravzaprav počnemo že od leta 2008 in tudi eh, strani sveta smo že dobili zeleno luč. Eh, to je torej arktična politika Evropske unije, ki pokriva celotno arktično področje. Torej eh, gre za celoten. Eh, severni krok. To je pomembno, eh, čeprav je seveda pomembna tudi severna dimenzija. Ravno tako pa je potrebno izpostaviti, da je Evropska unija arktična etiteta, ki ima svoje pravice in dožnosti v arktičnem krogu in v celotni arktični regiji. Ne bom na dolgo govoril o tem, ampak eh, strinjamo se, da je pomembno, izpostaviti tudi dialog z avtohtonimi ljudstvi. Ne drži, da nimamo dialoga z Laponci. Laponci so del Evropske unije, so državljani eh, Evropske unije. In eh, kot take jih seveda tudi zelo cenimo. Eh, dejstvo pa je, da je potrebno trebno na podoben način obravnavati vsa avtohtona ljudstva na Arktiki. Imeli smo eh, letos že konferenco o tem in upamo, da bomo nadaljevali z delom, ki bo poskušalo upoštevati zahteve in potrebe vseh arktičnih avtohtonih ljudstv. Naj gre za podnebne spremembe, za veliko oddaljenost. Želimo govoriti o zdravstvu, o izobraževanju. obstajajo tudi eh, ugrsko-finska ljudstva na ruskem teritoriju, ki eh, so zelo zatirana. Strinjamo se s tem, eh, kar pravi parlament, namreč služba, eh, službe komisije eh, so v določeni meri odgovorne za sodelovanje s temi ljudstvi. Izpostavljen je bil generalni direktorat Mare. Eh, ta je zelo pomemben zaradi eh, svoje avtonomije, vendar pa mora tudi služba za zunanje delovanje igrati pomembno vlogo, ko gre za arktično sodelovanje. Gre namreč za suverene države, za države, ki so partnerice Evropske unije in to so države, ki obstajajo že na tisoče let. Hvala lepa predloge sprememb lahko vložite do 15. novembra do 15. ure. Se upravičujem, ampak pozabil sem, gospod Galler, da morate predstaviti še zaključne misli. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, Najlepša hvala, kolegi in kolegice, za vse vaše pripombe. Nekaj od tega, kar ste povedali, bom nedvomno poskušal vključiti, eh, kajti že v začetku sem povedal, da eh, zaradi prostorskih razlogov nisem mogel vključiti določenih točk eh, v zvezi predvsem z avtohtonimi nacijami in to bom poskušal zdaj popraviti. Tudi uh, kolegica Jakosar je izpostavila, da gre tukaj pri tem početju eh, predvsem zato, da je glavni motiv globalizacija in ne kaj drugega. In zato želim že na začetku povedati, da eh, tako globalizacija kot tudi podnebne spremembe terjajo, da se bolj podrobno ukvarjamo s to regijo. Sam nisem želel govoriti izključno o avtohtonem prebivalstvu, ampak tudi o lokalnem prebivalstvu, ki živi na tem območju in ki skupaj eh, z avtohtonim prebivalstvom pravi, da ne želijo živeti v muzeju, ampak da si želijo trajnostnega razvoja njihovih regij. In ko slišim besedo moratori, na izkoriščanje naravnih virov. Mislim, da to ni v interesu niti lokalnih in avtohtonih prebivalcev, eh, niti v interesu drugih zainteresiranih strani. Kar zadeva eh, kmetijstvo, eh, živinorejo, torej severne jelene, lose, tega eksplicitno nisem omenil, bi pa lahko to vključil, kajti zdelo se mi je, da je pač to nekako že vključeno, ko govorimo o trajnostnem gospodarjenju in življenju avtohtonega prebivalstva. Kar zadeva severno dimenzijo, o tem je govorila med drugim tudi kolegica Jetenmaki, tam sem mnenja, da naša politika za Arktiko ne predstavlja neke podrejene točke v severni dimenziji. E, na ta način bi. Eh, to bilo preveliko breme za eh, severno dimenzijo, kajti severna dimenzija je politika do Rusije z arktičnim oknom. Eh, rečeno je že bilo, imamo arktično okno, nimamo pa arktičnih vrat. In Mislim, da je politika eh, severne dimenzije eh, samostojna politika, ki se osredotoča na Rusijo, ne more pa v celoti opredeljevati naše politike za Arktiko. Ravno tako nimam nič proti temu, da bi bila avtohtona ljudstva zastopana v Bruslju, ampak mislim, da je. Eh, to v skladu s načelom subsidijarnosti naloga, ki jo morajo praviti oni, oziroma finska in švedska statisti, ki morata za to poskrbeti in mislim, da Evropska unija ni tista, ki bo o tem odločala. Eh, rečeno je bilo tudi, da manjka povezava med eh, posameznimi obravnavanimi vidiki. Sam sem tudi že na začetku izredno zapisal, da moramo poskrbeti za združljivost, eh, za eh, medsebojne povezave med temi področji, torej ribištvo, zaščita podnebja, plovne poti in tako naprej. Eh, to niso vidiki, ki se med seboj izključujejo in moramo imeti politike, ki so združljive vendar pa moramo pri tem vedno upoštevati, da sami nismo suvereni na tem področju, lahko pa ponujemo sodelovanje. Naprimer, eh, z ribiško se lahko usedemo in govorimo o ribiških interesih, o okoljskih interesih, eh, o interesih na področju skoriščanja virov. Eh, to je pravi način. Potem je potrebno Norveško spodbujati, da tudi v odnosih z Rusijo zahteva uveljavljanje najvišjih norveških standardov. In mislim, da na ta način vsekakor imamo možnost, da poskrbimo za združljivost posameznih vidikov. Mislim pa, da se proti podnebnim spremembam ne moremo boriti samo na Arktiki, ampak po celotnem eh, svetu. Podnebja ne bomo rešili samo z ukrepi v Arktiki in zato se zauzemam za moratorij na izkoriščanje naravnih virov. Kar zadeva pogodbo o Arktiki, Eh, velika razlika je v tem, da je na severu vse teritorijalno porazdeljeno in tisti, ki imajo tam suveren teritorij, suverena območja, izredno nasprotujejo eh, pogodbi, eh, ki bi bila podobna pogodbi za Antarktiko. Mislim, da tega nikomor ne moremo usiliti. Lahko pa na različnih področjih ponudimo svoje sodelovanje, kar pa zdaj v varnostno politiko mislim, da ne smemo ignorirati konfliktov, ki obstajajo. E, imamo dobre rezultate, naprimer obmejna pogodba med Norveško in Rusijo, to je dolgoletni konflikt, ki, smo, ki je s tem končan. E, veliko je takih primerov. Norveška, naprimer, um, na um, svetilnikih v bruski obali odlaga stroncijeve baterije. Tu je radioaktiven material in uh, tu je eden od uh, primerov tega, kaj vse je problematično. Seveda pa tudi nišče ne ve, kaj vse je Rusija potopila na tem področju. Uh, bi pa z evropskim sodelovanjem lahko te konflikte zmanjšali in poskrbeli tudi za boljšo zaščito okolja. Če države in v Arktiki na svojem teritoriju imajo vojaška oporišča, e, jim ne moremo reči, da jim to prepovedujejo ali da tega ne smejo početi. Lahko pa Eh, poskrbimo na mednarodni ravni za to, da se napetosti tukaj ne bodo zaostrovale. Eh, moramo izkoristiti možnosti za sodelovanje na vseh področjih in da ta način se tudi napetosti ne bodo pojavljale in zaostrovale. Seveda pa teh napetosti ne moremo posem ignorirati. Kolega eh, Šulc je dejal, da Rusija meče poželjive poglede proti Arktiki. Eh, to drži in tudi njih je potrebno vključiti v skupne politike in mislim, da imamo na tak način možnost, da podajamo konstruktivne predloge in na ta način eh, lahko prispevamo tudi k eh, konstruktivni politiki za to regijo. Eh, veselim se že predlogov sprememb in tudi nadaljih pogovorov s poročevalci v senci, ki bodo sledili. Najlepša hvala. Grazie, kolega. Hvala lepa, kolega Galer. Drugih prošnja za besedo ni. Naj vas še enkrat spomnim na rok za vložitev predlogov sprememb 15. november ob 15. uri. 18. novembra pa bo potekala poglobljena razprava. Gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. Osnutek poročila kolega Ongureanua in sicer o strategiji Evropske unije za Črnomorje. To temo smo obravnavali že 16. septembra, ko smo imeli javno predstavitev, na kateri so strokovnjaki in kolegi prispevali svoje mnenje in podarili tudi pomen strateški pomen Črnega morja. Na podlagi te izmenjave mnen je poročevalec tudi pripravil besedilo, ki ga bomo sedaj obravnavali. Besedo predajem kar kolegu Ungureanoju. Uh, uh, Najlepša hvala, gospod predsedajoči, in hvala tudi za organizacijo javne predstavitve, ki je bila zelo zanimiva in uh, je podala številne pobude Naj vam povem, kakšna je vsebina mojega poročila in zakaj je pravzaprav to poročilo o strategiji za Črno more. Če nadaljujemo tam, kjer smo na zadnje zaključili, eh, lahko najprej rečem, da je v primerjavi z Arktičnim oceanom Črno more bistveno eh, toplejše, je pa tudi strateško zelo pomembno. Eden od razlogov, zakaj smo se odločili za pripravo tega poročila, je, da poskušamo razviti nek strateški pristop do te celotne regije. Poročilo ima dva dela. V prvem delu je predstavljeno trenutno stanje evropskih politik za Črnomorsko regijo, v drugem delu pa so našteti glavni predlogi za nadgradnjo evropskih eh, politik in za oblikovanje dejanske eh, celostne strategije. Če povzamem, kakšni so razlogi za celostno evropsko strategijo za Črno morje, mislim, da je tukaj potrebno navesti kar nekaj argumentov. Najprej, Črnomorska regija je strateško pomembna za Evropsko unijo še posebej po pristopu Romunije in Bolgarije leta 2007. Ta proces je spremenil Črnomorsko regijo eh, in s tem je Črnomorje skoraj da že postalo notranje morje Evropske unije. Tudi Evropska unija je leta 2007 in na začetku leta 2008 prepoznala to spremembo. Takrat je bilo govori, govora o sinergiji za Črno more. To je mm, ime e, takratne evropske politike, takratnega evropskega instrumenta za to regijo. Drugič, zdaj moramo ovrednotiti izvajanje sinergije za Črno morje. In eh, tukaj je pred nami zahtevna naloga, saj nimamo pravih instrumentov, da bi lahko dejansko merili in vrednotili učinke in izvajanje strategije za eh, oziroma sinergije za Črno morje. Nimamo pravega orodja, da bi lahko eh, spremljali, nadzorovali, vrednotili rezultate. In posledično Evropska unija pogosto naleti na kritike enostavno iz tega razloga, da je zelo težko meriti učinkovito izvajanje sinergije za Črno morje. In to je točka, ki smo jo trenutno eh, dosegli, ampak vendarle lahko nekaj povemo o izvajanju sinergije za Črno morje In mislim, da lahko zaključimo, da je ta eh, omejena in eh, fragmentirana. Zabeležili smo nekaj uspehov, nekaj pozitivnih eh, učinkov, ki jih je dosegla ta sinergija, predvsem na tehničnem področju, na tehnični ravni. Vendar pa izvajanje zaostaja, prihaja do zamud In eh, ko gre za podro pomembna področja, kot naprimer dobro upravljanje, varnost, na, tem na teh področjih se pojavljajo izzivi, eh, ki, s katerimi se še nismo soočili. Glede na trenutne razmere, se moramo zavedati, da obstaja potreba po evropski strategiji za Črno morje. Ta mora seveda nadgraditi sinergijo za Črno morje, mora pa vzpostaviti tudi eh, močnejši politični okvir. Mislim, da se ta predlog zelo dobro ujema s konceptom makroregiji. Eh, na podlagi tega koncepta smo že oblikovali podobne strategije za Balsko morje in za Donavo. Če govorimo o političnem okviru za prihodno strategijo, Mislim, da je potrebno zagotoviti celosten pristop do črnomorske regije, če se nam trenutno manjka. Potreben je akcijski načrt, ravno tako pa potrebujemo tudi mehanizme za nadzor, za poročanje, za spremljanje rezultatov. Potrebni so zadostni človeški in finančni veri, vključno z individualno proračunsko vrstico za črnomorsko strategijo. Ravno tako je potrebno poskrbeti za prepoznavnost črnomorske regije, predvsem z rednimi ministerskimi srečanji. Ravno tako je potrebno uveljaviti načelo vključenosti eh, in da je potrebno prepoznati tudi vlogo Turčije in Rusije eh, pri uspešnem razvoju te regije. Če se vrnem na glavni argument, ki sem ga podal na začetku, eh, mislim, da, je glavni, da, je, da sta glavna cilja eh, evropskega ukrepanja na tem področju dva, varnost in energija. Posledično tudi v osnutku poročila predlagam tri konkretna področja, kjer bi morali v prihodnje prednostno ukrepati. Najprej varnost in upravljanje, drugič energetika, transport in okolje in pač eh, na zadnje gospodarski in človeški razvoj. Če zaključim svoj eh, prispevek, nedvomno veste, da je obseg posnutka poročila omejen. E, poskušal sem vključiti e, najpomembnejše temeljne točke in v nadaljevanju bom poskušal sporočilo tudi s pomočjo predlogov sprememb seveda nadalje obogatiti. Zahvaljujem se vsem tistim, ki boste vložili predloge sprememb, še posebej pa se zahvaljujem poročevalcem v senci in pripravljalcem treh mnen. Eh, pa seveda tudi predstavnikom Evropske komisije in zelo se veselim vaših prispevkov in komentarjev. Hvala. Hvala lepa. Hvala. Naslednji govorec je gospod Šulski, pročevalec v senci. Strategija geht von den Schwerpunkten und den Zielsetzungen in die richtige Richtung. No, mislim, da kar zadeva povdarke in cilje, gre to poročilo v pravo smer, ampak vendarle po mojem mnenju. Eh, se pojavljajo še vedno določene pomankljivosti, ki bi jih radi popravili s predlogi sprememb. Eh, zaradi časovne omenosti bi se osredotočil samo na tri. Eh, če želimo razviti demokracijo in civilno družbo, je potrebno vzpostaviti tudi čezmejne mreže, čezmejna omrežja. Eh, glede na to, da poznamo svojo zgodovino, ni potrebno povdarjati, kako pomembno je, da imamo možnost to vrstnega delovanja. In eh, pomembno je, da Evropska unija tudi finančno podpira to vrstne projekte. Poleg tega pa je pomembno spostaviti tudi nek eh, sistem zgodnjega opozarjanja, eh, ki vključuje tudi ukrepe za vzpostavljanje zaupanja in glede na to, da je eh, ruska črnomorska flota še vedno stalno prisotna, je to zelo pomembno. Naslednja točka, ki je pomembna, je boj proti čezmejnemu kriminalu, še posebej proti trgovini z drogami na tem eh, področju in tudi tukaj moramo izboljšati to poročilo. Grazie. A questo punto. Hvala lepa. Kolega Kovač, Evropska ljudska stranka. Zidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najlepša hvala tudi gospodu Ongorejanoju za osnutek poročila. Kolegice in kolegi, pozdravljam pobudo za to poročilo. Najjasno podarim, da Evropska unija potrebuje strategijo za Črno morje. Stvari je treba bolje usklajevati in poglobiti naša prizadevanja na tem področju. Še vedno je premalo prepoznana strateška pomembnost tega območja za transport, za energetsko varnost in tako naprej. Evropska unija je nova sila na tem območju, zato bi morala še povečati svojo prisotnost, tako gospodarsko kot politično. Politično preko izražanja podpore državam v tej regiji na poti k demokraciji, k boljšemu upravljanju in k vladavini prava. So, Poleg tega moramo iskati tudi mirne rešitve za zamrznjene in včasih nekoliko manj zamrznjene konflikte. Vzpostaviti je treba zaupanje med tistimi partnerji, ki so se znašli v konfliktu. Evropska unija je pomemben akter, ki bo lahko prispeval tudi k krepitvi regionalnega sodelovanja in trgovine. Zato se mi zdi, da je program za čezmejno sodelovanje dobra zamisel. Vseeno pa se mi zdi, da je bilo dodeljenih premalo finančnih sredstev za ta program, zlasti če želimo, da v tej regiji pride do sprememb. Evropska unija mora poskrbeti tudi za večjo varnost v črnomorskem območju. Predvsem je treba preprečiti trgovino z orožjem, trgovino z ljudmi. Evropska sosedska politika bo pomagala pri odpravi ločnic, ki so nastale. Na Črnem morju je ogromno takih ločnic in v zadnjem obdobju smo bili priča tudi vzpostavitvi novih ločnic zlasti na Kaukazu. Zato bi morali storiti vse za to, da se to vrstna dejanja ne bi ponovila. V ta namen je treba izvajati vsa dejanja, ki bodo prispevala k izgradni miru. Ne smemo dopustiti, da bi konflikti privedli do uporabe sile, temveč bi jih morali razrešiti na miroljuben način. Prepričan sem, da dvostranskih rešitev za izzive na črnomorskem območju ni. Evropska unija je sila, ki ima globalne ambicije, zato bi se morala vključiti v delovanje na celotnem območju in tudi prispevati k čezmejnemu sodelovanju na bolj aktiven način. Le tako bomo lahko rešili vse izzive, ki se pojavljajo v tej regiji in ki jih je omenil v samem osnutku poročila tudi kolegom Grano. Upam, da bo komisija prispevala k vzpostavitvi administrativnih zmogljivosti, da bo tudi Evropska služba za zonanje delovanje prispevala k večji vlogi Evropske unije na tem področju. Pridružujem se drugim kolegom, ki pravijo, da bi morala komisija pripraviti celostno črnomorsko strategijo in za njo nameniti tudi dovolj finančnih sredstev. Takšna strategija bi morala temeljiti na predhodnih izkušnjah, ki jih imamo na tem območju, predvsem preko različnih pobud. Želim si, da bi na Črnem morju poskrbeli za večjo usklajenost, ko gre za iskanje in reševanje. Če se spomnite, je nedavno potopilo kar nekaj ladij tik ob obali, kar je povzročilo tako človeško izgubo kot tudi finančno izgubo. Sem poročevalec iz odbora regij za to poročilo oziroma pripravljam mnenje našega odbora, zato bi rad podaril tudi pomen kulturne dediščine. Črnomorsko območje je kulturno zelo bogato, nažalost pa kulturne dediščine z tega območja ne poznamo dovolj dobro. Zato bi morali sprejeti tudi ukrepe, s katerimi bi spodbojali turizem in kulturno izmenjavo. Seveda pa bi bilo dobro, če bi imeli vzpostavljen nek skupen program za trženje in za oblikovanje blagovnih znamk, v katerem bi sodelovali sosednje države. Upam, da ta tema ne bo pomembna samo za Bolgarijo in Evropski parlament, temveč za vse evropske države. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Pet se vas je javilo k besedi, potem bomo dali besedo še poročevalcu. Zato vas res prosim, da ste kratki in jedrnati v podajanju pripomb. Kolega Nikolaj iz skupine Alde. You, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pozdravljam to poročilo, spregovorila pa bi rada o učinkovitosti naše zonanje politike. Leta 2007 smo začeli izvajati črnomorsko sinergijo. Do sedaj se ni zgodilo nič. Naj vas spomnim tudi na vzhodno partnerstvo. Tudi to partnerstvo se ne nahaja v najboljših pogojih, v narekovajih. Zdi se mi, da bi moralo biti to poročilo nek sistem zgodnega opozarjanja glede neuspešnosti instrumentov z področji zunanje politike. To območje je zelo pomembno za evropsko varnost. Tudi NATO je prisoten na črnomorskem območju. NATO je tisti, ki skuša zagotavljati varnost v tem območju, ne smemo pa pozabiti na zamrznene konflikte. Pridnester je potem gruzijski konflikt, azerbajdžanski konflikt. Evropska unija sodeluje pri reševanju teh konfliktov, zato se mi zdi, da bi morali to svojo udeležbo še povečati in biti bolj odločni pri delovanju na tem področju. Še eno vprašanje se mi zdi, bi morali izpostaviti v tem poročilu. In sicer meja Evropske unije govorimo o priseljevanju, o varovanju meja, vendar se mi zdi, da bi morali od besed preiti konkretnim dejanjem. Tam so pravzaprav urata za priseljevanje iz Azije. Varnost meja je treba povečati, tudi varnost na mejah. Boriti se je treba tudi proti trgovini z ljudmi, ki je predvsej obsežen pojav na tem območju. Zato se mi zdi, da bi morali biti bolj učinkoviti v boju proti trgovini z ljudmi in v boju proti trgovini z drogami. Ta strategija, po mojem mnenju, lahko prispeva tudi k razvoju odnosov med Evropsko unijo in Rusijo. Govorimo seveda o odnosih med Evropsko unijo in Rusijo. Črnomorsko območje je seveda pomemben element v tem odnosu. Hvala. Kolega Kirilov. Kolega Kirilov, izvolite. Grazie, presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Like to... Naj dodam par pripomb k temu, kar so že povedali ostali kolegi. mi skušamo svojo pozornost v tem trenutku osredotočiti na celotno črnomorsko regijo in na sodelovanje. Težko se je bilo osredotočiti na to območje. Zlasti, če si pogledate, kakšna je bila zunanje politična strategija komisije. Vendar se mi zdi, da bi si morali bolj prizadevati v tej smeri in skušati doseči rezultate. Kar zadeva strategijo za Črno morje, naj povem, da je to praktično samo dobra zamisel. Vsebinsko gledano pa stvari niso zadovoljive. Zakaj je to pomembno? Kot je bilo že večkrat izpostavljeno, pogledati si moramo tudi praktične posledice. Romunija in Bolgarija bosta postali območje šengenskega območja. Ko se to zgodi, bo smo predvsej pozornosti morali osredotočiti na Črnomore, predvsem zaradi trgovine z ljudmi, enako kot se je zgodilo tudi pri Sredozemlju. Če se ne bomo osredotočili na ta problem, se bodo pojavili dodatni problemi. Tudi trgovina, ki poteka preko ladij, bo zelo problematična. Zato je pomembno, da istočasno obravnavamo strategijo za Donavo in strategijo za Črno morje kar zadeva trgovino z ljudmi, kar zadeva nezakonite kanale trgovine, kar zadeva teroristične in protiteroristične ukrepe. Naj povem, da so vsi trije elementi močno povezani med seboj. To so zagotovo pomembni vidiki pri tej strategiji. Glede varnosti in glede izvajanja In vse skupaj povezavi s posebno proračunsko vrstico, pa naj povem, da če želimo biti produktivni, če želimo pokazati dosežene rezultate, potem bi se morali veliko bolj osredotočiti tudi na finančni vidik, sicer bo ta strategija propadla. Eh, l'onorevole. Naslednji je gospod Ađi Georgiju, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči samo par pripomb in eno vprašanje za poročevalca. Nedvomno je to kritično območje, območje, ki ima ključni pomen za celoten svet, ne samo za prebivalce na tem območju. Sam nisem ravno najbolje razumel, ali je že prišlo do srečanj, do srečanj na visoki ravni, ali so se vlade, ki se ukvarjajo s Črnim morjem, že sestali ali so podali morda kakšen predlog ali države na tem območju med seboj že sodelujejo. Poročevalec in države, ki jih zadeva Črnomorje, naj bi se, kolikor vem, že pogovarjali o svoji skupni prihodnosti, če se ne motim. Vendar si ne želim, da bi Evropska unija samo posredovala ali se umešavala. In sicer umešavala na tak način, da sploh ne bi upoštevala tudi možnega sodelovanja regionalnih vlad. Predvsem pa bi rad izpostavil prebivalce z tega območja. Govorili smo o varnosti, o energiji, poročevalec pravi, da so to ključni vprašanji. Nedvomno so to zelo pomembna vprašanja. Omenili ste priseljevanje, vendar ne smete pozabiti, da gre na koncu koncev za prebivalce, za moške in ženske, ki živijo pogosto v zelo težavnih okoliščinah. Zato me resnično zanima, kako boste izvajali vaše strategije kako boste udejanjili to, kar ste si zamislili. Ali boste oblikovali tudi takšne strategije, ki bodo prebivalcem pomagale, da najdejo pot iz revščine in da bodo nekega dne postali gospodari svoje usode. Omenili ste že priseljevanje. Priseljevanje in preseljevanje se običajno pojavlja, kadar se ljudje nahajajo v težavnih pogojih in se želijo preseliti v Evropsko unijo. Graz. Hvala lepa. Kolega Preda je naslednji. Moja moč, moj smo domne presedente. Ehm, Vramo primožnica. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Dovolite mi, da najprej čestitam svojemu kolegu za pripravljeno besedilo. Drugo. Nekaj bi rad izpostavil. Namreč danes ste bili zelo prepričljivi s svojim argumentom, da bi morali povdariti strateški pomen Črnega morja. Pripričan sem, da se bo ta vidik ponovno izpostavil, ko bomo obravnavali končno poročilo, ko bodo enkrat že vloženi predlogi sprememb. V nadaljnih razpravah se bo strateški pomen te regije zagotovo še izpostavljal. Z političnega vidika ne smemo sveda pozabiti na strateški pomen Črnega morja. In to bi moralo biti, po mojem mnenju, jasno razvidno tudi iz razprave. Naj dodam še to, da ima poročevalec popolnoma prav, če si pogledate obrazložitev, boste ugotovili, da se nekoliko presenetljivo pojavlja precejšnja razdrobljenost. Evropska unija sicer izvaja svoje ukrepe, vendar za vse te ukrepe ne nameni dovolj finančnih sredstev zato bi morali morda razmisliti o prerasporeditvi proračunskih sredstev, jih nameniti za pilotne projekte, ki naj bi se izvajali v Črnomorski regiji. Za pilotne projekte so sicer bila namenjena finančna sredstva, vendar so se potem porabila za popolnoma druge namene. Dejstvo je, da zaradi pomankanja finančnih sredstev v tej regiji ne napredujejo dovolj hitro. Kot je rekel že kolega Kovačev, morali bi to temo razširiti tudi med druge, ne samo med poslanci v Evropskem parlamentu. Hvala lepa. Še kolega Vajgl, poročevalec v Senci. Hvala lepa, gospod predsednik. Ker se upravičujem, ker sem prišel tako pozno ker sem imel glasovanje na funkcionira prevod ja. na, na DV-ju. Eh, rad bi se zahvalil in, in pohvalil eh, kolega Ungorejanova za izredno detaljno in izredno tehtno poročilo in zelo dobro in poglobljeno obrazložitev. Eh, ne bom ponavljal tega, da gre za izredno pomembno regijo za Evropsko unijo, da gre za regijo, v kateri so države v zelo različnih stadijih približevanja Evropski uniji in v kateri imamo tri pomembne članice Evropske unije, ki imajo skozi svoje bilateralne stike in tradicionalne eh, eh, tradicionalne stike na vseh področjih, seveda posebno tehtno vlogo v, v izdelavi neke produktivne eh, strategije Evropske unije za to področje. Zato najbrž lahko pričakujemo ravno od teh držav članic največji input. To se kaže tudi pravzaprav v današnji razpravi. Eh, rad bi poudaril na to, da nam eh, ta strategija, ki ki jo moramo dodelati in mogoče dejansko tudi več vložiti vanjo, da nam eh, zagotavlja stabilnost regije, ki je neposredno meji na Evropsko unijo. Pomaga nam tudi lažje razumeti naravo eh, spečih konfliktov v regiji in eh, zauzeti neko proaktivno pozicijo Evropske unije v odnosu na te speče probleme, mogoče prispevati tudi k njihovi rešitvi. O energetiki in energetskem pomenu regije je bilo povedanega dosti, je tudi vsebovano v poročilu in zato ne bi tega eh, posebej izpostavljal. Mislim pa, da je zelo pomembno, da v okviru celotne eh, strategije Evropske unije, da posvetimo posebno pozornost vprašanju človekovih pravic, graditve demokratičnih institucij in, in, in Eh, demokratičnega eh, sistema v vseh državah v tej regiji, posebej tistih, ki so na poti približevanja Evropski uniji še najbolj nekako oddaljene. Hvala lepa. Grazie, kolega. Hvala lepa, kolega Weigl. Seveda ste vedno dobrodošli. Sedaj pa dajemo besedo komisiji dr. Beše. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Morda par uvodnih besed. Najprej bi rad seveda čestitev poročevalcu. Poročilo, ki ste ga pripravili, je vsebinsko zelo dobro, vsebuje ogromno dobrih zamisli, osredotočeno je na prihodnost in obravnava tudi tisto, kar trenutno počnemo. Vzpostavili ste dobro ravnotežje in mislim, da nam bo s tem poročilom uspelo storiti še kaj več, kot smo storili do sedaj. Vseeno pa bi rad na nekaj opozoril. Strategija za Črno morje je samo ena od dejavnosti, ki jih izvajamo v okviru politike za Črno morje. Za Črno morje imamo pripravljeno širšo strategijo, v katero sodi tudi sinergija, ki ste jo omenili. Predvsem pa je treba poskrbeti za usklajenost med posameznimi politikami. Ne bom komentiral vseh zanimivih zamisli, ki ste jih izpostavili. Zagotovo bomo z veliko mero interesa obravnavali vsak vaš predlog. Opredeliti bo treba prednostne naloge, naprimer migracijska vprašanja, vprašanja povezana z varnostjo, To so teme, ki se obravnavajo že v okviru strategije in predvsem bodo te teme obravnavane v nadaljnih ukrepih, ki jih bomo pripravili za Črnomorje. Na kratko še par besed o težavah, ki so se pojavile pri izvajanju strategije. Regija, v kateri skušamo delovati, je precej zapletena in težavna. Verjetno ste seznanjeni z vsemi težavami, ki se tam pojavljajo. Pristop, ki smo ga do sedaj obrali, je bolj tehničen pristop, pristop majhnih korakov. In takšen pristop smo obrali predvsem zaradi tega, ker smo opravili analizo težav, ki se pojavljajo. Tehnični pristop, ki smo ga zauzeli, pa jasno kaže tudi na to, da ni še nič dobljenega. Veliko težav se je pojavilo pri samem izvajanju. Mislim pa, da bi Evropska unija morala večjo mero pozornosti posvetiti tudi svojim prednostnim nalogam. Dejstvo pa je, kot je rekel že poročevalec, da ne bi smeli teh ovir uporabljati kot izgovor za to, da se strategije ne bi izvajalo pomembno je, da imamo jasno politično vizijo, da jo jasno izvajamo. Parlament se mi zdi, da bo tudi moral prispevati svoj pogled na vse skupaj, nikakor pa ne smemo pozabiti na to, da je treba najti odgovore na vse izzive. Na koncu, gospod predsedojoči, pa naj povem še to, da moramo poskrbeti za ustrezno logistiko pri izvajanju celotne strategije. Omenili ste tudi, da morajo države v tej regiji do določene mere vzeti to strategijo za svojo. Je pa res, da moramo izpolniti tudi določene administrativne in finančne predpogoje na naši strani. Mislim, da bi morali tudi zelo jasno predeliti samo ceno. Ceno z vidika proračuna, z vidika človeških virov, administrativnih virov. Ne želimo si, da bi s to strategijo vzbudili prevelika pričakovanja, ki bi potem vodila v nezaupanje. Kot je rekel že eden od članov parlamenta, vzpostavitev Evropske službe za zunanje delovanje je izvrstna priložnost za to, da na novo opredelimo prednostne naloge in za nje namenimo tudi finančna sredstva. Hvala. Grazie. Hvala lepa, dr. Beši. Hvala lepa, da ste bili tako jasni. No, zaključke pa bi prepustili kar poročevalcu. Izvolite. Kolega Ungureano, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Ta razprava je že sedaj bila zelo plodna. Ogromno zamisli in stališč ste izpostavili. Podali ste tudi dobre predloge. Bom skušal biti kratek. Mislim, da smo se že dogovorili in da se strinjamo glede tega, da je Črnomorska regija strateško zelo pomembna. Strinjam se z vami, da ne gre za romunsko, bolgarsko, grško vprašanje. Ne gre za regionalno vprašanje, ne gre več za regionalno zadevo, temveč gre za evropski problem, Pravzaprav gre za nek pojav, ki ima svoje pozitivne in negativne vidike. Gospod Šulc je zelo natančno izpostavil izzive, s katerimi se soočamo, tudi s težavami, predvsem na varnostnem področju. Omenili ste trgovino z drogami, ki poteka na tem področju. Gospod Kovačev ima tudi prav, ko pravi, da je treba več storiti v boju proti drogam in trgovini z orožjem, nekateri drugi govorniki so se navezali na njegove pripombe. Rekli ste, da je to območje, kjer ni dvostranskih rešitev. Dvostranske rešitve za probleme, ki se pojavljajo, ni. Kolega Kovačev je tudi rekel, da je treba poskrbeti za večjo usklajenost pri reševanju in iskanju na Črnem morju, omenil je tudi nekaj tragičnih dogodkov iz zadnjih mesecev. Strinjam se tudi s gospo Nikolaj, ki pravi, da se s črnomorsko sinergijo ni kaj dosti dogajalo, vendar je dr. Beše izpostavil nekaj zelo pomembnega. Namreč črnomorska sinergija ni izolirano dejanje. Črnomorska sinergija je samo del strategije Evropske unije za Črnomorje. Ne smemo pozaviti, da težave in ovire obstajajo, ampak vse to je moč tudi odpraviti. Tudi gospod Kirilov je podal zelo tehten argument. Rekel je, da bo črnomorska regija dobila še toliko večji pomen, ko bosta Bolgarija in Romunija vstopili v šengensko območje. Da obstaja nevarnost, da bo Črnomorje postalo novo sredozemlje. Gospod Hadži Georgiju, če odgovorim na vaše vprašanje, strinjam se s tem, da se organizira skupna razprava. Takšna razprava je na ministerski ravni potekala že v Kijevu leta 2008 vsi se moramo zauzeti za to, da bi se mehanizem ponovno vzpostavil, da bi se ponovno začeli pogovarjati. Gospod Preda je vedno znova povdarjal, kako pomembno je to območje strateškega vidika. Glede tega se mi zdi, da se vsi strinjamo. Gospod Weigl je govoril tudi o problematiki človekovih pravic, tudi To bi morali obravnavati v osnutku poročila in seveda kasneje v končnem poročilu. Če sklenem svoj zaključni govor in se navežem na to, kar je povedal gospod Bešej. Naj se povrnem na zelo dobro analizo, ki jo je podal v zvezi s samo specifično dinamiko, ki se pojavlja na tem območju. Uh, um, Pomembno je, kaj Evropska unija stori na tem področju. Nismo še našli pot iz tega tunela, kot je rekel gospod Beše. Stvari ne smemo jemati za samo umevne. Če pa želimo karkoli doseči, potem bomo morali zagotoviti tudi ustrezna finančna sredstva. Denar ni nepomemben, vendar če želimo odigrati vlogo, ki bo vidna, potem moramo delovati usklajeno in za vse ukrepe nameniti tudi finančna sredstva. To je vse za zdaj in hvala lepa. Grazie. Hvala lepa. Predloge sprememb lahko uložite do 16. novembra do 12. Sedmo točko smo črtali z dnevnega reda, tako da lahko z delom zaključimo. Tisti, ki ste upravičeni do prisotnosti na razširenem predsedstvu, pa naj povem, da se vidimo čez dobrih deset minut. Hvala lepa za sodelovanje.